srčno pozdravi Žorža Engla, ki je predsednik odmora za delo za poslovanje in eh, socialno varnost eh, v Luksemburški poslanski zbornici. Mm, pričakujemo pa še gospoda Nikolausa Manjosa, ki je predsednik odmora za socialne zadeve pri grškem parlamentu. Je že v stavu čas za govor na dve minuti. Za nekatere kolege bo to presenetljivo. Kolegi iz Evropskega parlamenta imajo veliko izkušenj z 2016. Od eh, januarja 2016 se je to nadaljevalo z eh, nadaljnimi konkretnimi koraki. Najprej je bila orientacijska razprava, nadaljevalo so se posvetovanja z socialnimi partnerji, z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi, kot tudi z civilno družbo na ta način naj bi zaključil ta proces eh, izstranja Evropskega stebra socialnih pravic eh, Evropske unije. Tudi v odboru za zaposlovanje si prizadevamo, da bi ta stebr nastal v široki razpravi. Že smo dobili nekaj osnovnih eh, naslov, če tako rečem, ki so se izkristalizirali gre za novi pravni red na ravni Evropske unije, ki ustreza 21. stoletju, gre za vprašanje brezposelnosti mladih, pa dolgotrajno brezposelnost, proti katerim se moramo boriti. In bolj konkretno v tem stebru socialnih pravic eh, najdemo eh, tudi ustrezno ravnovesje za zaposlene starše, eh, prav tako kvalifikacijsko gen Evropske unije, pa tudi svežen mobilnosti dela, ker imamo še nekaj konkretnih rezultatov. Komisija bo v naslednjih tednih predložila svoje predloge in če si pogledamo vprašanje minimalnih standardov na področju socialnih pravic, imamo celo vrsto definicij, ki jih ponovno najdemo vprašanje, organizacije za delo in še veliko na ravni Evropske unije. Seveda moramo to uskladiti, sredi tega se Evropska komisija prizadeva, da bi na to storila na ravni Evromoče, vse ostale države pa bi povabila, da se pridružijo pri tej temi. Pri pripravah na današnji sestanek eh, smo zato oblikovali nekaj vprašanj za vas, ne bom jih eh, prebiral, mislim, pogovori, ki smo jih eh, prijeli, bodo tudi del današnje razprave. Pri teh vprašanjih eh, gre tudi za to, kako lahko vključimo v razpravo tudi socialne partnerje na nacionalni ravni. Prav tako gre za vprašanje pristojnosti odborov za konkurenčnost, o čem smo že razpra kritično razpravljali na ravni od eh, nabora in sicer v smislu določanja plač, kar je zelo sporna tema. In danes se bomo tudi ukvarjali z razmerjem oziroma z odnosom eh, do zahteve Žana Kloda Junkerja glede enakega plačila za enako delo. Gospod Junker se želi tudi to razpravo, kar se mi zdi zelo pozitivno. Na kak način lahko to seznanim za tematiko. Upam, da nisem eh, vzel nekaj besed eh, našima uvodničarjama. Ali pa sem jima podal dober uvod v predstavitvi. Najprej bo spregovoril George Engel in potem Nikolaus Manjos. Sledila pa bo splošna razprava. Gospod Engel. Spoštovani kolegi, poslanci, gospe in gospodje, kot eh, predsednik odbora za delo za poslanje socialno varnost pri Luksemburški poslanski zbornici. Me je vesele, da sem danes tu z vami. Hvala predsedniku tega odbora, gospodu Hendlu, da mi je dal priložnost, da spregovorim o temi, ki se mi zdi še posebej pomembna. In sicer o socialni dimenziji Evropske unije, gospe in gospodje. Pred malo več kot pol stoletja je nekaj vizionarskih duhov, eden od njih je bil Luksemburžan, eh, so si zamislili Evropo, kakršno tudi danes poznamo. To je eh, bil, bilo prizadevanje za eh, Evropo miru, kot jo poznamo danes. Leta 1950 so podpisniki deklaracije Šuman si zadali cilj, da bi izboljšali standard življenja s pomočjo napredka. Ena od njihovih prednostnih nalog je bila ravno to, da živimo v enakopravnosti. In kasnejše pogodbe so dale dodatni zagon tem pobudam, ki so bile predolgo zanemarjene. Lizbonska pogodba je okrepila socialno dimenzijo Evrope, spodbujala zaposlovanje in dala jamstvo za socialno varstvo, za izobraževanje in za boj proti socialni izključenosti. To je vse čekirovskega projekta. Vendar se Evropa sedaj sooča s socialnimi težavami, velikimi socialnimi težavami. Imamo zgodovinsko visoke stopne brezposobnosti, neenakosti, revščine, materialne prekrajšanosti in vedno večje neenakosti med državami članicami. Imamo primer izjemne brezposobnosti in mladih in vse to od nas zahteva, da eh, preusmerimo, preusmerimo svoj fokus pri oblikovanju evropskih politik, če ne želimo eh, spodbujati zavračanja evropske ideje pri evropskih državljanih in s tem spodbujati nevarnih ekstremizmov. Finančna neravnovesja, socialna neravnovesja so grožnja za evropsko kohezijo socialni vidik mora biti v srčik evropskega projekta. Ta dimenzija je bila prepogosto odrinjena ob rob. Saj se je zdelo, da bo, socialno, da bo socialni vidik negativno vplival na proračunske vidike. Ravno nasprotno je res in Evropska unija se mora osredotočiti na ljudi in mora spodbujati sodelovanje med državami članicami. Mora zagotavljati spoštovanje temeljnih socialnih pravic, mora izboljšati pogoje življenja in dela, mora se boriti proti brezposobnosti, revščini, neenakosti, socialni izključenosti in plačnemu in davčnemu dumpingu. Hkrati pa mora spodbujati evropski socialni model, ki temelji na močni, uh, eh, močnem varstvu socialnih storitev, javnih storitev in socialnem dialogu. Socialna dimenzija mora biti uh, eh, prednostna naloga za evropske institucije in mora biti v srček vseh naših politik, tudi finančnih in gospodarskih. Socialna dimenzija mora biti v centru naših, našega delovanja v, v prihodnih fazah uh, evropske integracije. Evropski semester moramo bolje prilagoditi temu, da bi imeli boljšo konkurenčnost, strukturno, konvergenčno in vključujočo rast, ki naj bo tudi trajnostna. Hkrati pa moramo zagotoviti tudi socialno kohezijo. Socialna politika za poslovanje se morate med sabo koordinirati in morate biti vključeni v evropski semester. Moramo upoštevati specifiko teh dveh področji. Če želimo res doseči Evropo, ki ne bo bolj socialna, potem moramo tudi socialno upravljanje. In to socialno upravljanje mora biti poseben element tega semestra. Trajnostna rast in vključujoča rast je nekaj, kar potrebuje modernizacijo in reformo uh, eh, sistema socialnega varstva. In zato si moramo prizadevati skupaj in se pri tem koordinirati. Kot veste, v Luksemburgu smo v teku predsedovanja, ki je potekalo v prejšnjem semestru, eh, v srčiki našega delovanja eh, imeli socialno razsežnost. To je bila za nas prednostna naloga. In organizirali smo tri eh, medparlamentarne konference. Oktobra smo v našem parlamentu visoki ravni med poslanci in strokovnjaki, na kateri smo želeli ugotoviti, kako bi preoblikovali evropski semester in kako bi okrepili socialni vidiki Evropske monetarne unije. Zlasti s pomočjo trojnega A. Na socialnem področju Luksemburško predsedstvo je želelo prispevati k temu, da bi od socialnega primankljaja prišli na trojni A na socialnem področju znotraj Evropske monetarne unije, pa tudi na področju vseh os 28 držav vodili vključujočo rast, da bi se borili proti brezposelnosti, da bi podpirali izvajanje Junkerjevega načrta za to, da bi eh, spodbudili rast in konkurenčnost. Luksemburško predsedstvo je povdarilo naložbe, socialne naložbe in še zlasti naložbe v človeški kapital. Le tako eh, lahko preprečimo pot navzdol tako bo Evropa imela večjo vredostojnost pri svojih državljanih. Tako državljani več ne bodo videli Evrope in evra kot zgolj grožnjo. In le tako bomo zagotovili trajnost teh velikih evropskih projektov. Kajti prihaja do tveganj vrednote. Sicer pa, če, če nam to ne bo uspelo, potem eh, bodo na naše mesto prišli tisti, ki imajo slabše namene od nas. Moramo biti zato ambicioznejši. Potrebujemo socialno konvergenco na vzgor. To moramo zahtevati za naše, za naše socialno varstvo. To je pomembno za blagostanje naših državljanov razkroja našega socialnega tkiva. To bi bilo katastrofalno. Konvergenca na vzgor ni grožnja za socialne sisteme. Ne, gre za to, da definiramo skupaj skupne socialne standarde in s tem v zvezi tudi določimo potrebne reforme. Moramo imeti boljši nadzor funkcijo zaposlitvenih in socialnih politik. In, in s tem ima tudi v mislih prenos pokojninskih pravic. Potrebujemo tudi boljše priznanje poklicnih kvalifikacij. In na evropski ravni moramo tudi razmišljati o zavarovanju za primer brezposelnosti, s katero bomo eh, dosegli boljšo makroekonomsko situacijo. za zaposlovanje so pripravili dobro pobudo, ki nam bo omogočila boljše sodelovanje na eh, tem področju. Morda bi lahko tudi imeli skupino eh, evropskih poslancov, ki, so, eh, ki sodelujejo v takšnih odborih, s tem bi omogočili okrepljeno sodelovanje in okrepljen dialog z socialnimi partnerji. izključili tisti držav, ki niso v evromočju, kajti mi se vsi soočamo z enakimi izzivi. Ekonomski napredek je povezan s socialnim napredkom. Zame so pomembni štiri elementi za socialno Evropo. Najprej razviti socialne standarde, skupne standarde, drugič imeti skupno ekonomsko upravljanje, drugič je zaposlovanje in izobraževanje in četrtič dogovoriti se glede eh, načrta za socialne, eh, za, za, za, za socialne naložbe. K temu se bomo še povrniti, če, bo, če boste želeli. Evropa se mora revitalizirati in mora revitalizirati svojo socialno dimenzijo. Zato moramo doseči trojni A na socialnem področju klienti s socialnimi delki nam ga zavidajo posod po svetu. Moramo uh, spodbujati socialno kohezijo v današnjih časih in se tako na grožnje z radikalizacijo. Nimamo čudežnih rešitev, ne, moramo prevzeti svoje odgovornosti. To je naša dožnost, to smo dožni svojim državljanom. Moramo se osredotočiti na to, kar je bistvenega. Evropa se mora držati svojih obljub moramo vsi držati in le s solidarnostjo bomo lahko zmanjšali eh, neenakosti in le tako bomo lahko premagali revščino. Le tako bomo lahko tudi znova pridobili zaupanje tistih, ki imajo pomisleke glede evropskega projekta. Če želimo krepiti evropsko integracijo, moramo razviti res pravi evropski socialni pakt. Hvala, gospe in gospodje, za vašo pozornost. gospod eh, Žoržengel za vaš eh, uvodni nagovor. Potem bomo razpravljali potem, ko eh, bo svoj povedal še Nikolaos Manjos, saj si ta točka vendarle zasluži določeno razpravo. Gospod Nikolaku, Nikolaos Manjos, izvolite. Καλησπέρα σας, κύριοι πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. predsednik, da ste mi dali to priložnost predstaviti poglede Grškega parlamenta, kolegi člani odbora za zaposlovanje. Naj povem, da pozdravljamo pobudo za vzpostavitev Evropskega stebra socialnih pravic. Kot eh, Grški parlament se zauzemamo za aktivno sodelovanje pri vsakem ekonomskega socialnega modela, kot ga poznamo. Model, ki vključuje socialno varnost in pošten socialni razvoj. Danes pa razpravljamo bolj eh, splošnem okviru eh, evropskega upravljanja, gospodarskega upravljanja in v okviru evropskega semestra. V tem okviru se vključevanja, ki se trenutno izvaja v državah članicah Evropske unije. Te politike so vse v moji državi eh, pokazale na osnovi finančnih eh, in gospodarskih indikatorjev, da ne vodijo do izboljšanja na finančnem področju, ne vzpostavljajo neposredno pogojev za gospodarsko rast. In eh, še bolj nasplošno, ne prispevajo k izboljšanju življenjskih pogojev naših državljanov. samo striktno fiskalno prilagajanje. To ne velja samo za Grčijo, ampak vse ostale države članice, ki morajo izpolnjevati pogoje iz članstva. Grčija pa je podpisala tudi poseben sporazum z institucijami Evropske unije in zato poskuša izvajati, striktno izvajati te politike v danem okviru prizadeva čim bolje ohraniti oziroma ustvariti okvir socialnega varstva, sploh za najranljivejše skupine družbe. Rad bi izpostavil nekaj eh, vidikov v tem okviru gospodarskega upravljanja in sicer krizno upravljanje osredotočalo na fiskalno konsolidacijo in makroekonomske vidike. Osnovni instrument pa je vrčevanje. Če pa si pogledamo socialne posledice tovrstne politike, ugotavljamo, da bi potrebovali druge, druga urodja, s katerimi bi se spopadali s krizo ter omogočili varna in poštena delovna mesta. Seveda ne vsak način pa se moramo osredotočiti na usklajene socialne kriterije v vseh eh, evropskih politikah, sploh v okviru evropskega semestra. Naslednjič, eh, vsake ukrepi na evropski kot tudi nacionalni ravni morajo upoštevati socialne posledice izvajanja posameznih eh, politik. rast. Socialna politika mora igrati ključno vlogo pri ekonomskem upravljanju v Evropi. V praksi potrebujemo novo ravnovesje, ki ga moramo ustvariti med eh, politikami, ki izvaja Ministrstvo za socialno in gospodarsko politiko. Zagotoviti moramo boljše sodelovanje in največje sinergijske učinke, še posebej med eh, svetom EPSCO in resno udeleženo socialnih partnerjev pri vseh teh procesih, kot tudi aktivno sodelovanje in vlogo nacionalnih parlamentov ter Evropskega parlamenta. Petič, vsaka politika, če je najbo gospodarsko, vzdržno in socialno pravična, se mora lotevati problemov na ustrezen način ter zagotoviti ustrezno ravnoteže med obema vidikoma, gospodarskim in socialnim. Kar zadeva Evropski stebr socialnih pravic, naj eh, poudarim, da zakonodaja, ki spodbuja socialne in delovske pravice, že obstaja, ampak eh, pogosto se ne izvaja na ustrezen način ali pa ni dovolj dodelana. Kar potrebujemo je konvergenca na no, ozgon med državami, članicami ter našimi skupnostmi, ki se mora osredotočati na ustvarjanje ustreznih delovnih mest, ki bodo tudi dostojna, spodbujati delovanje socialnih eh, služb in uveljavljanje socialnih pravic ter zagotavljanje socialne pravičnosti vzpostavitev novega stebra socialnih pravic bi morala upoštevati spremenjajoče se pogoje v evropskih skupnostih in v svetu dela. Vsem mora prispevati k krepitvi evropske kohezije. Evropski stebr socialnih pravic bi moral dopolnjevati vsakršna prizadevanja za znotraj Evropske unije. Sicer ne bo izpolnjeval svoje vloge. To bo potem samo še eno prazno ime za prazni instrument. Socialni partnerji in organizacije državljanov morajo igrati ključno vlogo v vseh fazah procesa. Od začetnih posvetovanj do končne implementacije spremljanja in ocenjevanja učinkov. Še posebej bi opozoril na kolektivne pogodbe in njihov pomen. To je tudi ena od tem, s katerimi se bomo danes ukvarjali. Vsi tukaj se zavedamo bojev za pravico, ki so potekali v zadnjem stoletju v Evropi in tudi drugod, kjer delavci izborili pravico do kolektivnega pogajanja in kolektivnih pogodb. To pravico smo v Evropski uniji zagotovili, veljala je za temeljno in eh, samoumevno pravico. Nažalost pa eh, to v vseh državah članicah ne velja več. Nimamo enakih eh, pravil igre za vse delavce v Evropski uniji. Nimajo vsi enake pravice do sklepanja kolektivnih pogodb se v moji državi ni več, že nekaj let ne. Trenutna vlada si prizadeva ponovno uvesti možnost kolektivnega pogajanja, vendar pa to doslej še ni uspelo. Ponovna uvedba kolektivnih eh, pogodb eh, je ključnega vezana za Grčija in upam, da bomo to dosegli v naslednjih mesecih. Vsi člani odbora za zaposlovanje v naših državah članicah in v Evropskem parlamentu se zavedamo, da prihaja do kršitev oziroma da kolektivne pogodbe povsod ne delujejo, da to pomeni pomanjkanje pravic delavcev, zato moramo uveljaviti evropsko zavezujočo pravico do kolektivnih pogodb. Država pa mora posredovati, ko je to potrebno, in podpreti delojemalce. Evropskega srbra o socialnih pravicah ne bo, če ne bomo imeli te pravice in če bodo nekatere države lahko uveljavljali začasno ne izvajanje kolektivnih eh, pogodb. Evropski stebr socialnih pravic bi moral temeljiti na dveh eh, oseh. Najprej zapolnitev obrzeli v obstoječi zakonodaj na področju socialne politike, a po upoštevanju trenutne slike na trgu dela. Prav tako je treba zagotoviti ustrezno vključevanje novih eh, modelov za poslovanje vključiti v sistem. Nacionalni parlamenti, kot tudi Evropski parlament, ne moremo eh, sprejemati določenih eh, kompromisov. Vse se zavedamo, da so delavci najšipkejši člen v tej verigi. In zato je treba zagotiti čim bolj poštene pogoje za nje. Spostavljanje sistema meril je prav tako pomembno. Sploh, ko gre za vprašanje pružne varnosti ali varne pružnosti, ki mora temeljiti na najboljših praksah, praksah iz držav članic. Kot eh, parlament eh, moramo popolnoma podpreti stabilna čemer morajo v celotnem procesu pomembno vlogo odigrati organizacije zaposlenih oziroma delojemalcev. Prav tako moramo skrbeti za zagotavljanje evropske socialne kohezije, preprečevati eh, plačni dumping in dumping socialnih pravic ter zagotoviti večji standard eh, pravic delavcev. postavljanje meril na področju socialnih eh, pravic, bi lahko izkoristili eh, kazalce brezposelnosti, obdavčitve dela, saj to, vse so to kazalci, ki so povezani z stopnjo brezposelnosti. Vse odločitve pa se morajo sprijemati med političnimi deležniki, ob udeležbi predstavnikov delojemalcev. Če sem prav razumel, je to tema, s katero se ukvarja odbor za zaposlovanje v Evropskem parlamentu. In se je tudi dogovoril za trenutno stališče in sicer glede vzpostavitve evropskega stopa socialnih pravic. Delo. razvija v pravo smer, vendar pa bi morali preučiti posledice, ki smo jim priča na področju delovnih razmerih, restriktivne politike, ki so se dosneje izvane, so prinese določene uh, učinke in so pravzaprav diametralno nasprotne predlogom Evropske eh, komisije. Ti ukrepi bodo pozitivni, če bodo spodbujali izobraževanje, zaposlovanje in tudi bivalne pogoje za vse evropske državljane. Naj poudarim, da se moramo še posebej posvetiti mladim zaposlenim materam starejšim z specifičnimi ukrepi financiranja, ki jih lahko izvajamo, ne samo z analizami in ocenami. To so skupine, ki so najbolj prizadete v časih eh, krize. Ne smemo pozabiti, da so socialne pravice univerzalne in veljajo za vsakogar od nas. Ne bomo imeli evropskega stebra socialnih pravic, če te ne bodo kolektivne, če ne bodo veljale za čisto vsakega od nas, ki živimo v Evropski uniji, ne glede na nacionalnost, ne glede na izvor, spol, spolno usmerjenost in veroizpoved. Najlepša hvala za vašo pozornost in z veseljem bom prisluhnil tudi razprave, upam pa, da nisem govoril predolgo. Vielen Dank, Nikolaus. Hvala lepa, Nikolaus. Sloveniji pa, kar zadeva Evropski stebr socialnih pravic, je krepitev socialne dimenzije Evropske monetarne politike, gospodarske monetarne politike, nekaj s čimer se je Litovski parlament več kot ukvarjal. Izdeli smo ustrezni na reformni program, v katerem se osredotočamo na uravnotežen pristop, ki se ne osredotoča samo na gospodarsko rast, ampak tudi socialno. našo izmenjavo ciljev socialne stabilnosti in izboljšanje blaginje eh, povsod po državi ter okrepitvi odgovornosti. splošni konsens. Stališče bolgarskega parlamenta glede ruskega semestra nam zagotavlja sodelovanje s socialnimi partnerji. Tako bodo prispevali pri nacionalnih programih za reforme. Plače v Bulgariji se določajo praksi je tako, da vse, kar zadeva kakovost življenja v Bulgariji, je odločeno na svetu za sodelovanje. Tržno načelo se spoštuje, upoštevamo vse evropske standarde na tem področju. Plače so določene podlagi kolektivnih pogodb. Prizadevamo si za to, da bi dosegli pogoje, ki bi nam pomagali zagotavljati blagostanje državljanov. To pomeni, da vedno prosimo za mnenje socialnih partnerjev. To je zelo pomembno zato, da je gospodarstvo konkurenčno. Zaposlovalna politika in plačna politika sta dve politiki, ki se stalno razvijata in skušamo biti čim bolj fleksibilni. Na ta način bomo lahko spodbujali podjetnike v Bolgariji. Bolgarska zakonodaja določa, da ne smemo diskriminirati na temelju spola ali veroizpovedi. Vsakdo mora dobiti enako plačo. To je načelo, ki ga morajo vsi bolgarski delodajalci eh, zaposlovati naša eh, država, glede tega je zelo tolerantna in nimamo pač neenakosti pri plačah. Hvala lepa. Naslednji je Tomas Mann iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Jean-Claude Juncker je podal pomembno stališče, ko je prišel v Evropsko komisijo in jo začel voditi, je dejal si želi, da bo Evropska unija končno dobila socialni obraz, da bo državljan v središču pozornosti. Malo si kaj smo želeli narediti, vendar pa nam na mnogih področjih ni uspelo, kar kaže, da izgubljamo državljane, ki se radikalizirajo. Imeli smo zelo kratkoročne politike, tega se zavedamo. Z dejstvi lahko nekaj naredimo. Kaj smo naredili? EFSI. Uh, Jean-Claude Juncker želi poskrbeti za vlaganja, ki bodo predstavljali evropsko dodano vrednost. Ali pa v Evropskem parlamentu smo se borili za izvajanje evropskega jamstva za mlade, ki se izvaja v evropskih državah članicah. Želeli smo dati denar za to, da bi pomagali mladim ljudem, da bi jasno pokazali, da niso sami. To so seveda pomembna področja, ampak ne opažamo, da je to dodana vrednost Evropske unije. To je vprašanje še vprašanje za vas, gospod eh, Manijos. Prejšnji teden sem imel priložnost govoriti eh, z predstavniki eh, vašega odbora za gospodarske modernne zadeve in slišali smo, kako težko se srečati z finančnim ministrom in drugimi akterji, ker so tukaj samo v vprašanja ni, Hvala lepa, Prodre, je ti nefkirija mazine. Hvala lepa, hvala lepa za to priložnost od gospoda Manjosa. Smo že nekaj slišali, tudi jaz bi vas opozoril na eh, probleme, s katerimi se eh, sooča Grčija v tej veliki gospodarski krizi. Še posebej je to prizadelo mlado generacijo. Vse skupaj se dogaja v zelo žalostni situaciji za mojo državo. Imamo milijon in pol, 26 odstotkov brezposelnih. Sploh mladi so še posebej prizadeti. Mladi, ki so tako ključnega pomena za gospodarski razvoj eh, države. Grčija trenutno velja kot eh, vodilna država na svetu, ko gre za brezposelnost mladih. To se je zgodilo zaradi širše gospodarske krize, pa tudi zaradi velike begonske krize, ki je še posebej prizadela Grčijo zaradi njenega položaja in njenih eh, meja. Rezultat je akutna socialna kriza, pomanjkanje optimizma in veliko obupa v grškem prebivalstvu, še posebej pri najbolj ranljivih skupinah. In zato je pod pritiskom tudi Evropska unija. Brezposobnost mladih želimo zmanjšati z zagotavljanjem bolj stabilnega trga dela za eh, mlade, s pomočjo ustreznega usposabljanja, zagotavljanja svetovanja mladim, tako da lahko načrtujejo svoje karijere in najdejo dostojna delovna mesta. Grčija je tudi sprejela ukrepe za eh, podporo samozaposlovanju, usposabljanje, podjetništvo med eh, brezposelnimi mladimi. Sprejemamo tudi zakonodajo za spodbujanje delodajalcev pri zaposlovanju mladih brezposelnih eh, in da zaključijo njihovo usposabljanje. V ta namen smo ponudili podpore in spodbujamo socialni dialog, kljub vsem prizadevanjem. Rezultati niso veliki, narediti bo treba več. Evropska unija mora bolj učinkovito podpreti svoje države članice v Evropi tej težki situaciji, ki še posebej prizadene mlade. Potrebujemo socialno kohezijo, hkrati pa potrebujemo solidarnost, kajti brez solidarnosti bodo države, kot je Grčija, propadle, ne bodo preživele. Grčija je bila nekoč vodilna država Evropske unije. Spomnim bi jo še enkrat na dve minutni čas za govor, da gimo reš iz Portugalske. Je naslednji. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma análise séria às reformas estruturais impostas. Olha, Lipa. Analiza strukturnih reform kaže, da je varčevalna politika prispela, pripeljala do tega, da so revne države postali še revnejše, bogatejše pa še bogatejše. Življenjski standard eh, Portugalcev se je bistveno zmanjšal. Razlika med eh, plačami ženskih in eh, moških se je povečala za tri odstotke. To velja za Evropsko unijo. Brezposobnost je na 18, pri 18 odstotkih. 4,5 milijonov je dolgo trajno brezposobnih in mnogi. so zelo dolgo že brezposelni. Več kot 400 tisoč eh, otrok in mladih je prizadetih zaradi brezposelnosti. Več kot 50 eh, odstotkov mladih brezposelnosti, ti številke se še povečujejo. Zato mora biti ena naših prioritetnih eh, nalog ustvarjanje dostojnih delovnih mest z ustreznim plačilom. Prekarno delo vzdržujemo naprej. Mladi bežijo iz svojih eh, držav. Mm, tukaj gre tudi za dobro izobražene mlade. To velja na področju socialnih pravic, na pokojnine in tako države postajajo še revnejše. Strukturni reform ni eh, moč eh, iz odločitve socialnih partnerjev. Mnogi se vmešavajo v avtonomijo socialnih partnerjev. Dejstvo pa je, da potrebujemo tri paritetne organe v tistih državah, v katerih jih še ni. Eh, še posebej moramo ustaviti pogoje za to, da bo če je to res eh, socialni obraz, potem lahko le upamo, da bo ta zakonodajni sklic čim hitreje minil, kajti obraz komisije je vedno bolj nečloveški, vedno bolj oddaljen od socialnih težav, s katerimi se sooča Evropa. To je dejstvo. Grčija je zelo jasen primer tega, kako so strukturne reforme. sesule socialni sistem. Eh, te reforme so vplivale le na državljane, ne pa tam, kjer bi dejansko morale in prišlo je do izjemnih socialnih težav. In te reforme so povsem oddaljene od potreb države, ki trpi lakoto. Tako da nehajmo govoriti o trojnih eh, ajih štirih, petih ajih, če želite. Ne, nehajmo govoriti o tem, moramo govoriti o konkretnih ukrepih. To, eh, kar je storil Junker z Grča, mislim, da je povsem eh, neprimerno. Grča se sooča z izjemnimi eh, situacijami in potrebuje konkretne ukrepe, vse drugo, pa ne bo nič pomagalo ljudem, ki trpijo uh, eh, pomankanje in eh, lakoto. Kalderi, sekret... Filip Kalderi, sekretar odbora za evropske zadeve iz Francije. Merci, monsieur le, le président. Hvala, gospod predsednik. Evropska unija, Evropska monetarna unija ne more hoditi le po eni nogi, po monetarni. Slovenija se je soočila s krizo leta 2015 in to ne bo zadnja kriza, s katero smo soočili, če imeli takšna neravnovesja. Naj si gre za makroekonomska neravnovesja, fiskalna neravnovesja, pa tudi socialna in plačna neravnovesja. Menimo, da je nujno doseči konvergenco na vseh teh področjih, zlasti, ko gre za plače. Težava je v tem, da doseči boljšo konkurenčnost. In kaj se lahko zgodi, da bodo plače postale urodje za doseganje konkurenčnosti. In če ne želimo, da se to zgodi, potem moramo doseči konvergenco na ravni plačne politike. Socialni eh, pokazatelji, ki jih je eh, predlagala komisija, so prvi korak, vendar zapisano v dokumentu, ki ga bo predstavila komisija prihodnih tem, torej, da bi vsaka država mora imeti minimalno plačo in v priporočili za evropski semester se bo tudi o tem govorilo. Evropska komisija bo pripravila priporočila za evropski semester in bi morala tudi zapisati priporočila s tem v zvezi in zapisati, da minimalna plače lahko predstavljajo socialni dumping in tudi svet konkuren za konkurenčnost, če bo res vzpostavljen, bi moral obravnavati to temo in morda bi lahko podprli idejo, da bi imeli eh, opazovalnico za plače, observatorij za plače, eh, kjer bi opazovali, kaj se dogaja. To bi verjetno tudi eh, bolje prispevalo k evropski makroekonomski politiki. Eh, še več se vas je prijavilo k besedi, zato ne imamo prav veliko časa. Nih, s tem bom zaključil seznam govorcev, kajti držati se moramo časa za govor. äärimmäisen tärkeää, että puhu, kun puhumme talouden ohjausjaksosta, puhumme yhtä. Dobrdan. Ko govorimo o socialnih zadevah, moramo reči, da potrebujemo ravnovesje med ekonomskimi in socialnimi zadevami. Žal pa je, je socialni vidik v številnih državah pozabljen. Brezposelnost, zlasti mladih, je velika težava. To je verjetno ena najhujših družbenih težav. To uh, ovira razvoj naših družb in spodbuja socialno izključenost. To pa povzroča le še dodatne stroške. V današnji Evropi se soočamo s številnimi izzivi. Migracije, prosilci za azil še posebej so aktualna tema. Potem na trgu dela imamo vedno več ljudi, ki prihajajo. Te ljudi bo treba integrirati. Tu imam v misli zlasti prosilce za azil in imigrante. Vendar te situacije ne smemo izkoristiti za to, da bi imeli Evropo ali trg dveh hitrosti po eni strani trg za prosilce, za azilne migrante, ki, ki bi bili manj plačani od ostalih. To bi bila situacija, ki bi bila ah, še prav posebej negativna in Evropa se mora s tem v zvezi odzvati. Sindikati so v težavnem položaju, nimajo dovolj moči in e to je strukturna težava. kupcev in delojemalcev se med sabo pogajajo glede uh, plač in to je model, ki ga moramo zagovarjati tudi za prihodnost. Nuta, nuta, Najlepša hvala, Danuta Jacobletska iz Evropskega parlamenta. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Popolnoma se strinjam s gospodom Englom, ki je dejal, da socialne zadeve morajo biti v srčik evropskega projekta. moramo spremeniti, če želimo imeti socialno politiko v Evropi na način, da bomo spremljali dogajanje. Gospod predsednik tega odbora, gospod Hendel je dejal, da ima evropska zakonodaja in nacionalna zakonodaja številne izraze in da imamo zelo široke definicije, ki omogočajo široko in nejasno tolmačenje ali celo pretirano tolmačenje določenih izrazov, recimo socialni dumping in prekerna delovna mesta. To sta dva termina, ki ju lahko tolmačimo zelo široko in ki ju lahko tudi pretirano tolmačimo. Sama bi prosila, da bi za lastno razumevanje in za enako tolmačenje uh, rekli Bogu bo. In ne bi imeli takšnih izrazov, ki omogočajo pretirano, preširoko tolmačenje. Zlasti, če potem uh, želimo pripraviti zakonodajo za naše državljane, ki naj izvajajo to zakonodajo. Zato moramo biti jasni in moramo zadeve jasno povedati v vseh 28 držav članicah. Mislim, da moramo smeti definicijo težav. Zelo pomembno za Evropo je, da poveča zaposlenost. In ko gre za povečanje zaposlovanja, pa gosto rečemo boj proti brezposelnosti. In kaj to pomeni? Da razmišljamo o tem, kako podpirati tiste, ki nimajo delovnega mesta. Vendar ta, to težavo lahko smo tu drugače, lahko rečem, moramo se boriti za nove delovna mesta, potem zadevo drugače dojemamo, ker potem ne razmišljamo o podpori brezposelnim, temveč razmišljamo o podpori podjetjem, družinskim podjetjem, ki morajo stvariti nove delovna mesta. Potem govorimo o vseživljenjskem učenju. Predstavljam si 20-letnike, ki so končali šolo in ki želijo biti samostojni. Potem pa rečemo, ne, potrebujete vseživljenjsko učenje pogovarjamo se raje o poklicnem izpopolnjevanju, kajti če zadevo drugače poimenujemo, je to lahko zelo koristno in to bi morda spodbujalo, eh, ljudje se to vključujejo. Hvala. Rus Pirke. Sledi Udoš Pirke iz Slovenije. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik, te pozdrav eh, vsem zbranim. Eh, ugotavljam, da Evropska unija ni bila pripravljena na ekonomsko oziroma finančno recesijo v takih dimenzijah, ki so jo oziroma ki jo je dejansko tudi eh, prizadela. Zakaj? Posledica namreč je generalno gledano eh, zelo eh, veliko poslabšanje socialnega položaja praktično vseh eh, slojev prebivalstva po Evropi. Jaz razumem Evropsko unijo kot eh, integracijo enakopravnih držav, enakopravnih narodov oziroma nacionalnosti, s posebno jasno izraženim posluhom eh, za socialo, za socialne pravice vseh. Evropa, Evropska unija bo in mora temeljiti na socialnih pravicah ali pa je kot take ne bo več. Ocenjujem tako imenovani trojni A kot dober poizkus, da se ukrepi na področju socialne politike prenesejo iz besed v dejanja, ob tem pa seveda pričakujem večjo mero ambicioznosti na tem področju. Ekonomsko uspešno in socialno pravično Evropsko unijo vidim, vidimo v doslednem spoštovanju vseh, še posebej socialnih pravic. Če se smem ob zaključku izraziti z ekonomsko terminologijo, dovolj imam, dovolj imamo inflacije monetarnih, oskociljanih fiskalnih ukrepov in hkrati dovolj imamo deflacijo ukrepov na področju, eh, ki izboljšujejo socialni položaj delavcev in vseh ostalih zaposlenih. Seveda vidimo socialno politiko kot integralni del zaposlovalne, eh, izobraževalne, družinske, pa tudi ali pa predvsem ekonomske politike, vendar ne takšne, ki bi maksimizirala profit in hkrati eh, manjšala pravice delavcev. offensichtlich in einem Dilemma. Hvala lepa. Stojimo pred veliko dilemo. Po eni strani želimo močno gospodarsko Evropo, po drugi strani pa natančno vemo, da je potrebno razlikovati med zahtevami socialne politike na nacionalni ravni in pa med politiko na evropski ravni. Socialne socialne pravice morajo biti obravnavane tudi na evropski ravni. V pogajanjih, pa naj gre tukaj za poročila o posameznih državah ali pa, o, eh, ali pa za pogajanja z državami, ki eh, kažejo eh, določene programske pomankljivosti, v teh pogajanjih pride do razvoja, ki Evropi popolno Evropi kot pojmu, torej eh, poskrbeti moramo, eh, da bo Evropski parlament eh, igral večjo vlogo. Če bomo še naprej dovoljevali svetu in pa državam članicam, da počnejo, kar želijo, če jim bomo dovolili, da države članice same odločajo o socialni politiki, potem ne bomo dosegli napredka. Potrebujemo namreč solidarnost. Solidarnost, če želimo uh, doseči, da bodo ljudje, ne glede na to, kje v Evropski uniji živeli, eh, lahko dostojno živeli, da ne bodo živeli v revščini. Ne govorimo več o eh, lizbonski strategiji. Te eh, cilje smo porinili na stran. Dovoljujemo eh, teptanje eh, listine o temeljih človekovih pravicah in eh, dovoljujemo, da vedno več ljudi živi v revščini se vprašanje, kdaj bodo postavljeni konkretni kriteriji, kdaj bomo imeli konkretne cilje, tako da bomo lahko nadaljevali po skupni poti. To so namreč naši skupni cilji, za katere se moramo vsi zauzemati. Hvala lepa. Adrian Solomon iz Rumunskega parlamenta. Așa cum spunea și domnul so bili uvedeni vrčevalni ukrepi, ki niso rešili težav, temveč so jih le povečali. V Romuniji smo videli prve korake za to, da bi imeli socialno ekonomijo, vendar leta 2010 so za 25 odstotkov zmanjšali plače, pokinjene so bile zamrznene, minimalna plača se je tudi zamrznila, No, težave pa so se nadaljevali za 2012. So se plače povišale in pokojnine so se znova indeksirale leta 2015. Pa je imela Romunija 4 odstotno gospodarsko rast. Torej, to kaže na to, da če spremislite o svoji plačni politiki, znotraj EU lahko dejansko dosežete gospodarsko rast. Pogovarjamo se o svetih za konkurenčnost. To je sedaj neka nova ideja. In videli smo pet predsednikovih poročil in, predlog, in predloge, vendar tu gre predvsem za način za nadzor plač. Zdi se, da je to ključni cilj. večnost. Vidimo, da se predvideva mehanizem spremljanja za plače. Ne upoštevajo pa se nacionalni, eh, nacionalni kontekst in nimamo nacionalne strategije, tako da nas skrbijo stroški za nacionalni trg dela, eh, nacionalne plače in zdi se, da se bo na ta način zmanjšal manevrski prostor za pogajanje s socialnimi partnerji. Strukturne reforme so tudi bile pred, predmet pogovorov. Nam se zdi, da so to škodljivi ukrepi. Mislim, da brez poselnosti ne bomo rešili brez povečanja domače porabe. Domača poraba pa se povečali na ta način, če imamo večjo kupno moč in to povsod, v vseh sektorjih. In moramo torej o tem razmišljati, ne pa, da bo prišlo še do večjih vrzeli med plačami. Prišlo bo do vedno večjih neenakosti med državami in znotraj držav članic. Tako da menimo, da za trajnostno rast potrebujemo pravo kombinacijo strukturnih reform in človeškega kapitala, ki bo potem spodbudil, spodbudil porabo eh, na celi črti. Alberto Najlepša hvala. Alberto Montero iz eh, Španskega parlamenta. Alberto Montero. Alberto Montero. predsednik. Mislim, da ne moremo govoriti o enem socialnem modelu, o enem evropskem socialnem modelu. Imamo skupni trg, imamo skupno monetarno politiko, imamo še nekaj skupnih reči, vendar nimamo evropskega socialnega modela, ki je bil skupen. Torej, to ne obstaja in to ne more biti izhodišče za našo razpravo, če dejansko želimo eh, vzpostaviti evropski socialni model, ki nas vse združuje. Torej, ta želja posledica protikriznih politik. Prihaja do razlik med državami članicami in znotraj držav članic. Prihaja do torej, mednarodnih in notranjih razlik. Evropski socialni stebr ne more nadaljevati, če ne bomo upoštevali tega, kar se dogaja na trgu delo. Moje države Španije imamo že sedem let več kot 20 odstotno brezposelnost. Eh, blizu Grčije smo, včasih imamo nekoliko več, nekoliko manj brezposelnih kot v Grčiji. Imamo več kot 45 odstotno brezposelnost mladih. Uh, način. Kaj to pomeni, da imamo vedno več preker, prekernih delavcev? Imamo delavce, ki delajo, vendar ne zaslužijo dovolj, da bi lahko preživeli. Torej, ko govorimo o trgu dela, moramo upoštevati socialne posledice vseh prilagoditev ekonomskih sprememb, ki jih uvajamo.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 za brezposelnost mladih, za brezposelnost na splošno. Da kaj se dogaja v praksi? Vse države članice ne morejo izvajati teh programov, nimajo teh priložnosti. Že pet let je Grčija v programu za obrčevanje in grška vlada je bila prisiljena, da se popolnoma, um, da se popolnoma podredi upnikom izjemno brezposlo, socialna država je izginila, tudi nacionalni zdravstveni sistem je izginil, delavce se izkorišča vse poprek. Torej, kaj je smisel tega, da imamo cilje, če jih ne moremo doseči, če jih ne moremo izvrševati? Imamo vprašanje socialnega dumpinga. Ni več nobenih. ste nam marsikaj obljubljali, potem pa ste storili ravno nasprotno. Od kmeta do znanstvenika, vsi so na cesti. Vaša politika ni uspela. Mladi ljudje, eh, najboljši ljudje so odšli iz države, mladi znanstveniki so odšli iz države. In kako menite, da bomo potem imeli kakršnokoli, eh, kakršnokoli napredek, imate izjemne obdobje? odločitve, podjetje se zapira in bežijo. Pozabili ste povedati, kaj počnete s socialnimi skladi, kaj počnete s pokojninami. Imate povsem napačen pristop. Vrčevalni ukrepi niso delovali. Druge države, še posebej, še posebej Nemčijo, pa želijo nadaljevati s tem programom za Nemčijo. se, da v številnih državah v Evropi ljudje trpijo zaradi prekernosti, zaradi brezposelnosti. In tudi sama bi ustvarjala pri tem, da moramo zagotoviti več socialne Evrope, o kateri toliko danes govorimo. Zato, gospod predsednik, bi ustvarjala pri dveh stvarih. Prvič, moramo se bolje koordinirati med državi članicami in na evropski ravni. Je to dobro povedal. Vzpostavili smo več orodij na evropski ravni za boj proti brezpolnosti, proti eh, brezposelnosti mladih, dolgotrajno brezposelnih. Spodbujamo mobilnost na ravni Evropske unije. In moje vprašanje je, seveda, različnih državah članicah. Ali so ali se pri, specifična priporočila dejansko izvaja v državah članicah, katere so tiste reforme, ki poteka v državah članicah, to so vprašanja, na katera moramo dobiti odgovore. Drugič, rada bi ustrajala pri tem, da potrebujemo naslednje. Ne smemo biti proti socialnemu štabru smemo reči ali socialno ali ekonomsko. Ne, potrebujemo oba stebra, socialni ekonomski stebr in socialni stebr morate, se mora upirati na ekonomski stebr. In ko govorimo o ekonomskem stebru, kaj želim reči, kako lahko pomagamo podjetjem, da ustvarjajo delovna mesta, kako lahko ljudem pomagamo pri razvoju podjetniškega duha. Torej, gre res za dopolnjevanje in to mora potekati na evropski ravni, na nacionalni eh, ravni povsod združiti podjetniški in socialni duh in tako bomo lahko ustvarili bogatstvo in delovna mesta in tako bomo lahko tudi državljane znova navdušili nad evropskim projektom. Das waren socialni vidik. To sta dva vidika, ki sta med seboj tesno povezana. Socialni dialog moramo ohraniti. Če ga imamo, ga je treba izboljšati. Če ni dovolj močen. Trg dve hitrosti. najbolj prikrajšani največ izgubili, torej veliko več kot vsi ostali. Socialni vidik Evropske unije bi že lahko dosegli z listino iz leta 1989, ko smo pripravili socialnih pravica delavcev, torej to je bilo še pred marsijsko pogodbo. Vendar se te listine ni ravno izvajalo in že leta poteka proces in ki preveč izpostavljal ekonomijo in proračunsko ravnovesje. dobre stvari, ki bi že morali vnesti, jih bomo vnesli veliko kasneje, kajti zdaj smo zgubili veliko zaupanja. Gospod Manj je dejal, recimo, pobuda za mlade, to je nekaj, kar smo uvedli, to je nekaj zelo dobrega, vendar je to pobuda, ki bo potrebovala svoj čas, da bo dosegla dolgoročne in dolgoročne rezultate, kajti veliko faktorjev vpliva na nje, zlasti izobraževanje. Eh, izobraževanje je izjemno pomembno pri tem. In če podjetja ne ustvarjajo dovolj delovnih mest, je to tudi mogoče posledica pomankanja zaupanja, posledica tega, da nimamo dovolj socialnega poudarja socialno vprašanje. In to bo gotovo dolgoročno, srednjeročno pozitivno vplivalo na naš razvoj. Priznam, da to, kar je dejala gospa Žezovjetska, sem prav izgovoril, da moramo dati zelo jasno sporočilo vsem državam članicam. uvesti zelo jasno v zakonodajo držav članic in sporočilo mora biti res jasno. Tu mislim, da obstaja določen primankljaj in tu, tu mislim, da je kar dosti primankljaja. Komisija, če želi spremembo, če želi bolj socialno Evropo, ne pa zgolj ekonomsko unijo, potem mislim, da je to dobra smer in mislim, da je to prava smer, v katero mora iti. hrono, to ne bi plejo. Hvala lepa. Hvala za to, da ste mi dali še nekaj časa. Najprej bi nekaj pokomentiral. Sam bom odšel danes tega sestanka in jutrišnjega sestanka seveda bolj optimističen, kot sem bil pričerešnjem. Potem, ko sem prisluhnil kolegom iz različnih držav članic, različnih političnih skupin, ki so izpostavili pomembna, resna vprašanja. Vendar zakaj sem optimist? Veliko ljudi iz veliko držav članic se zaveda, da je grški eksperiment spodletel in to treba zapisati v zgodovino. To je nekaj, čemu se moramo vsi izogniti to se navezuje tudi na vprašanje kolega, kolege Mana, to je tako zgodovinsko, tako zgodovinski primek. Reforme v socialnem sektorju so eksplozivne. Zakaj? Zato, ker smo šli predaleč. Nekdo je da smo ustrojili nič. Ne, mi se reformiramo kot vlada. Najprej znotraj naših institucij, kajti v Grči socialni sistem pogovarjamo že od 90-ih in govorimo o tem, da imamo povsem neobičajen sistem. Imamo zelo različne socialne sklade. In potem glede na povezave, ki so jih ljudje imeli, oziroma glede na to, na katerem sektorju so delali, eh, so potem eh, bili upravičeni do različnih prejemkov. In kako smo recimo prišli do situacije, ko je neko podjetje šlo v stečaj in potem je plačevalo večje ali manjše odpravnine svojim delavcem. In mi smo potrebovali reforme, kritizirali so nas zato, ker smo s poleti podpisali sporazum. To smo podpisali zato, da ne bi izgubili še več denarja. imeti zgodne upokojevanje. To je ukrep, ki ima svojo politično ceno. Prej so se ljudje uh, upokojevali pri 58 letih, zdaj poskušamo to starost dvigniti. Imamo dve možnosti, imamo vrzel v financah in kaj bomo storili, ali bomo zmanjšali pokojnine ali pa bomo ustvarili drugačen plačilni sistem. In odločili smo se za drugo možnost seveda nekateri so se pritoževali zopr to in, in so imeli prav, morali so, vendar pa so morali požreti eh, šest let razlike, do katere je prišlo zaradi tega um, sporazuma. Mednarodni danes skratka mi je dejal, da moramo zmanjšati pokojnine. Nisem ekonomist, da kaj bomo stali, bomo, bomo uh, eh, upokojencem vzeli denar, že tako eh, poprečne pokojnine glede na EU. Kaj bomo ste ljubo? Mi vzeli denar, da bomo odplačevali dolgove. Ta denar bo zapustil gospodarstvo in kaj se potem zgodi? Potem bomo zgubili še več delovnih mest. Kaj se to pomeni? Pomeni, bo socialni sistem še bolj prizadeti. Beseda reforma je grška beseda, vendar ne skušamo kar vsega pomesti. Prišlo je do krize, do dožniške krize. In kdo je plačal za to krizo? Ali si Evropa želi socialni obraz ali ne? če si želimo socialni obraz, potem nadaljujemo z bojem. 90 odstotkov Grkov je ogromno plačalo za to krizo. Preostali 10 odstotkov pa ni plačalo nič ali pa so še imeli korist od te krize. In moramo njih prisiliti do tega, da bodo plačali svoj delež. več vidikov, imamo liberalce, ki uničujejo Evropo, kaj pa ekstremna desnica, ali bomo njim odprli vrata, res moramo biti previdni. Imamo levičarsko ideologijo, ki, ki imamo sedaj, vendar kaj pa, če se bomo želeli nekateri povrniti k svojim nacionalnim državam. prišlo do druge svetovne vojne. Ne želimo si enake situacije, ne želimo si tretje svetovne vojne, ki bi se začela v Evropi. Moramo se boriti proti temu vsi. Torej, moramo se boriti proti večjim silam, tistim, ki ima kapital in tega se moramo zavedati in se moramo skupaj boriti proti temu. Hvala. prispevka in za razpravo. Oba bi prosil, da eh, sedaj eh, zapustita eh, svoje mesto tukaj zgoraj in pozdravljam že naše nove govorce. Kot predsednik odbora za zaposlovanje vem, da, moram zelo, da se moram zelo natančno izgledati. natančno številko glede na podatke OECD. V Evropi trudno živi več kot 125 milijonov ljudi pod eh, pragom revščine. To ni približna številka. Mislim, da v razpravi eh, pogosto gledamo zgolj v eno smer. Vprašanje vprašanje, ki bi zadevalo zgolj tako imenovane krizne države. 27 odstotkov ljudi živi pod pragom revščine na splošno v Evropi, to kaže podatki OECD. Torej je to množičen pojav in v zadnjih letih se je izkazalo, da je poskus popraviti gospodarstvo račun eh, državljanov spodletel. Zaradi tega se državljani ne oddaljujejo zgolj od Evropske unije, ampak tudi od demokracije. Nimajo več zaupanja. In mislim, da mora biti to zelo pomembno v naši nadaljni razpravi. Tudi vprašanje politike zaposlovanja ne moremo obravnavati kot neke postranske. zgolj za postranski eh, proizvod eh, boljše gospodarske politike ali pa večje konkurenčnosti. Zato mislim, da bi bilo dobro, če se s komisijo intenzivno pogovarjamo. Da eh, določimo socialne standarde. bi rad povedal tudi, da je vsem jasno, da gospodarstva ne moremo postaviti dobiš in da nisi odgovoren od eh, socialne pomoči. In tukaj bi rad eh, omenil še načrt predsednika Junkerja za ulaganja v Evropi. Ta načrt si zasluži več nacionalnih prizadevanj. Potrebno je zgraditi strateško infrastrukturo, ulagati je potrebno v izobraževanje, v inovacije in vse to je povsem pravilno. Ampak potrebna so skupna evropska prizadevanja in o tem bi radi govorili v okviru naslednjega panela. Zato pozdravljam Brigitte van der Burg, predsednico odbora za socialne zadeve in zaposlovanje pri nizozemskem predstavniškem domu. Prisrčno dobrodošli. Potem pozdravljam Jaroslava Zavadila, predsednika zadeve pri Češki poslanski zbornici. Prisrčno dobrodošli. Začeli bomo z razpravo, torej najprej bo dal besedo dami, Brigite. Najlepša hvala. Dragi predsednik, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, rada bi izpostavila štiri točke v svojem govoru. Najprej spreminjajoči se svet, v katerem živimo, eh, potem izzive, s katerimi se srečujemo, potem ulogo pametnih mest, eh, pomen eh, zagonskih podjetij in pa priložnosti, ki se ponujajo. Najprej spreminjajoči se svet in izzivi, s katerimi se srečujemo. Gospodarstvo Evropske unije usmeriti na ustvarjanje novih delovnih mest in na razvoj. Najprej pa moramo ugotoviti, da družba in pa trg delovne sile več nista ista kot pred krizo. Svet se je precej spremenil, torej mislim, da moramo spremeniti naš način razmišljanja. Zagotoviti moramo več delovnih mest eh, za eh, več državljank in državljanov, kajti to je tudi eden izmed ciljev eh, agende Evropske. 2020. Potrebno je spostaviti boljše ravnotežje na trgu delovne sile, tako da eh, bo delovna sila ustrezala zahtevam eh, na trgu delovne sile. Na nizozemskem uspodbujamo delodajalce in delojemalce eh, in vzpostavljamo izobraževalne programe, ki pripravljajo učenje podjetniških eh, veščin eh, zgodaj eh, v času šolanja dela državo privlačno za ulaganja in pa za zagonska podjetja. Nizozemska vlada je podpisala sporozume z organizacijami delodajalcev in delojemalcev v povezavi z organizacijami drugimi mesti, predvsem za mlade. Minimalna plača, ki jo imamo na nizozemskem, zagotavlja eh, priložnost eh, za mlade in za njihov vstop na trg delovne sile. Sedaj pa k vlogi pametnih mest in regij. Sodelovanje je po našem mnenju ključnega, ključnega pomena za ustvarjanje novih področju. Regionalni in lokalni eh, razvoj zahteva pravo kombinacijo uh, ustrezne infrastrukture. Potrebno je zagotoviti pomoč pri iskanju prave lokacije za podjetja, hkrati pa je potrebno zagotoviti tudi vlaganja v uh, investicije, ki uh, bodo izobrazile našo uh, delovno silo prihodnosti potrebno je poiskati nove inovativne načine in ustvarjati nova delovna mesta. Torej, na ta način eh, lahko vzpostavimo eh, pametna mesta. Eindhoven na nizozemskem je dober primer. Eindhoven je mesto na jugu eh, nizozemske, tam je kar nekaj velikih nizozemskih podjetij, kot Philips in ASML. Leta 2011 je bilo območje okrog eh, Eindovna razglašeno za najpametnejšo regijo. In zagonska podjetja v tej regiji in tudi v preostalem delu države predstavljajo pomembno gonilo inovacije, enako pa velja tudi za pametna mesta. Vlade eh, bi morale tesno sodelovati z univerzami, eh, da dosežejo ta cilj, pa tudi z podjetniki. Pomen že poudaril, so eh, majhne in srednje velika podjetja izjemno pomembna za ustvarjanje novih delovnih mest, enako pa velja tudi za zagonska podjetja. Ena izmed pomembnih pobud na nizozemskem je eh, pobuda Delta, eh, ki jo je financirala prejšnja komisarka Neli Krös. Gre za vzpostavitev najboljših možnih pogojev za letih bo pobuda Delta organizirala festival zagonskih podjetij, kjer bodo povezali podjetnike in pa vlagatelje. Kar nekaj zanimivih gostov bo, eh, kot eh, Tim eh, Hook, direktor Apple, Apple potem direktor Uberja in direktor Alibabe. Zagotovo bodo tako naša zagonska podjetja v teh govorcih prišla na vdih. Bill Gates je pred nekaj meseci obiskal našo državo in se sestal z številnimi zagonskimi podjetji, pa tudi z eh, člani nizozemskega parlamenta. Govora je bilo o inovacijah v zasebnem sektorju. Na ta način želimo zagotoviti priložnosti za mlade podjetnike in za zagonska podjetja, ponuditi jim želimo alternativne možnosti financiranja. Torej, tukaj gre za navdih, za vzpostavitev omrežja, hkrati pa tudi za iskanje uh, ustrezne finančne podpore. Uh, nizozemski parlament je pred kratkim glasoval za agendo za zagonska podjetja, ki vključuje 43 predlogov za izboljšanje podjetniškega okolja in za lažji dostop do uh, financiranja. V tem gledati tudi alternativne načine financiranja eh, podjetij. Eh, nizozemski parlament. robotike. E, če želimo doseči napredek, se moramo najprej zavedati, da je svet vedno bolj digitaliziran in e, roboti bodo zagotavo imeli vpliv na naše gospodarstvo, še prav posebej pa na trg delovne e, sile. Odbor obsežno raziskavo eh, v zvezi z izzivi, ki jih lahko pričakujemo zaradi eh, tehnološkega razvoja. Izvedli smo raziskavo, eh, ki predstavlja pogled v preteklost in pa glavne tehnološke spremembe. In s pomočjo te raziskave bomo lahko tudi ugotovili, kdo bodo zmagovali tehnološkega razvoja v prihodnosti. Tako se bomo lažje soočili z izzivi in izkoristili priložnosti, ki se nam ponujejo in to bo koristilo nam vsem. Vprašanja kot eh, kako eh, pripraviti izobraževalne programe, kako spodbuditi mlade, da se odločijo za drugo vrsto študija, da se ne odločajo zgolj za psihologijo, ampak eh, mogoče informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, eh, kako eh, okrepiti eh, poklicno izobraževanje mladih, kako zagotoviti pravno zaščito za določene skupine zaposlenih, ki so morda izpostavljeni večjemu tveganju. Torej, veliko je vprašanj in veliko lahko dosežemo v odboru, katerega članica sem v nizozemskem parlamentu Ta razprava je zelo zanimiva, še prav posebej zaradi različnih političnih podarkov. In če bomo sodelovali, če bomo drug drugemu dajali navdih, eh, če bomo drug drugemu predstavljali izziv, eh, potem eh, bomo lahko skupaj uspešni. Vse to so zelo pomembni vidiki, ampak prevzeti morate odgovornost v lastni državi, ne smete se bati težavnih odločitev. To je ključ do uh, uspeha prihodnosti. To je ključ do eh, konkurenčne države v Evropski uniji in to je ključ do ustvarjanja novih delovnih mest. Po našem mnenju, torej po mnenju, pomene demokratični nadzor. Na ta način eh, bomo eh, lahko eh, prisluhnili pobudam eh, drug drugega in se naučili, eh, kaj tudi iz eh, naših skupnih napak. Upam, eh, da sem k temu z svojim prispevkom eh, že kaj doprinesla. Eh, veselim se že eh, vprašanj in komentarjev eh, kolegov. dolgo tudi eh, predsednik konfederacije sindikatov, prisrčno ga eh, pozdravljam, no, še prav posebej eh, imamo radi predstavnike sindikatov, Jaroslav. Izvolite. Najlepša hvala, Tomas. Odlično je, eh, da lahko sedim danes tukaj z vami. Veselim se, eh, da lahko sodelujem v tej eh, razpravi in rad bi predstavil vidik Češke republike. Tudi mi smo se morali soočiti z krizo, morali smo jo premagati in vse skupaj ni bilo ravno lahko. Zakaj je bilo to tako težko? Pogovarjal sem se švedskimi kolegi in tam zmeraj pravijo, da sta gospodarstvo in socijala dva stebra razvoja. Vedno znova poskušamo povezati socijalno in pa gospodarsko dimenzijo. Želimo uravnoteženost in eh, uravnoteženosti ni mogoče doseči, če 2009 eh, je bila zelo huda kriza in eh, veliko je bilo kritiziranja, prišlo je do vseh možnih pregledov, eh, pregledali smo možnosti vlaganja, prišlo je do znižanja pokojnin, do zmanjšanja obsega posojil, ampak do blaginje in razvoja zaradi tega ni prišlo. Prišlo je zgolj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 vprašanje, ki smo si ga zastavili, kako doseči konkretne rezultate. v Evropski uniji, počutili smo se evropske državljane. Ne glede na to, koliko je Evropa stala, ne glede na to, da smo se morali srečati še z drugimi kriznimi situacijami, kot eh, je recimo priseljevanje. V Češki republiki se s tem pojavom ne soočamo v tolikšni meri kot drugi. priseljenci želeli priti k nam. Torej, o tem sem razmislil. Kako eh, je prišlo do tega, da želijo priseljenci zgolj v nekatere države in v druge ne? Mislim, da o tem nismo dovolj razpravljali. Priseljenci želijo v Nemčijo, na Švedsko, na Nizozemsko. Ja, no, sem jezen zaradi tega, ampak vseeno bo treba o tem razmisliti. Namreč begunci, eh, priseljenci vidijo, kje imajo najboljše možnosti, kjer je socialna zaščita. potem se vprašam, kako je sploh mogoče sprejeti kakšno odločitev tukaj. Imamo pač sistem takšen, kot je in eh, storiti moramo najboljše, kar lahko. Evropski parlament mora storiti vse, da izboljša življenjske pogoje za državljane. Tukaj ne gre za številke, za kazalnike in podobno. Potrebujemo boljše podjetniško okolje, potrebujemo boljše pogoje za zaposlovanje. Na ta način eh, bomo zagotovili tudi navdih za nacionalne parlamente. Vem, da imamo različne izkušnje, ampak če državam ne bo uspelo vzpostaviti sodelovati. Sodelovati moramo z delodajalci, eh, z sindikati in z drugimi. In če nam to ne bo uspelo, če ne bomo uspeli vsega skupaj ponovno postaviti na noge, potem bomo mi vsi poraženi. če Evropa zgolj želi, da bi vzpostavila ustrezne pogoje, da bi zagotovila ustrezne pravice. Včeraj smo videli eh, protest eh, metalurgov. Imamo različne sisteme, ki pa jih je potrebno seveda tudi financirati. je socialni dumping. To je enostavno nesprejemljivo. Ta socialni dumping je nastal ravno zaradi tega, ker nimamo dovolj zaščitnih mehanizmov. Državljani iz revnih držav iz vzhoda so pripravljeni delati za precej nižje plačilo proizvodnja v revnih državah je tudi neke vrste dumping. Mogoče nas to ne moti ravno tako zelo, ampak mene moti tudi to. In potem slišimo, slišimo pretožbe glede otroškega dela v Bangladešu in v drugih revnih državah. Pomisliti moramo na to, da če ti otroci da ne bi imele hrane. Dobro je sicer, da temu nasprotujemo, ampak razmišljati moramo tudi o konkretnih posledicah za družine. Potrebno je na to temo gledati z različnih vidikov. Torej, če sprejemamo uh, določene pravice, potem jih je potrebno tudi zagotavljati in veljati morajo za vse. Če pa ne želimo zagotoviti enakopravnosti, potem se lahko kar.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 storil, se sem gostitelj. gostitelj. Zdaj pa bodo na vrsti kolegi, sedem jih je na seznama. Samo tisti, ki ste izpolnili rumene lističe, boste na vrsti. Samo s temi rumenimi lističe, če pridete na vrsto, drugače pa nikakor. živeti, ga prosim, da izpolni ta rumeni listič. No, se bom kar zadeve lotil, Mičislav Augustin iz Poljske je prvi na mojem seznamu iz Poljskega parlamenta. Izvolite. Gospod predsednik, eh, slišali smo krize tudi hude socialne posledice, na katere se osredotočamo. Pozabljamo pa eh, na velike procese, ki se odvijajo naprej, neodvisno od eh, trenutnih eh, dogodkov. Govorimo o evropski sociji, o evropskem socialnem modelu, o evropski socialni agendi, o globalizaciji, razvoju tehnologij, demografskih spremembah, družbe. In sam bi spregovoril nekaj več o zadnji temi, kjer imamo možnost za investicije. Če se želimo osredotočiti na napredek, se ne smemo osredotočiti na to, da je to obremenitev. Je seveda obremenitev, hkrati pa tudi možnost za vlaganja. socialnih sprememb, samo zato, ker imamo na voljo omejena finančna sredstva. Trenutno imamo visoke številke pri brezposelnih in mislim, da je bilo zelo dobro, če bi spodbujali razvoj trgov, ki nudijo delovna mesta. Eden eh, tistih trgov, na katerega pozabljamo, ki pa omogočimo zelo dobro skrbo za ljudi, ki ne morejo več poskrbeti sami zase. Nekatere države veliko vlagajo v to področje, tudi Poljska je storila svoje. Se tukaj vidimo priložnost za ustvarjanje 400 tisoč delovnih mest. In na koncu bi eh, še rad pozdravil Brigitte Vandenberg, eh, sem iz Pivaje na Polskem, imamo veliko filopsovih tovarn, pogosto odhajamo v Eindhoven in tudi v Pivi in nameravamo ustanoviti en tak center. Štiri filopsove tovarne. Spoštovanje. Gospod Rašovc iz Latvije. Thank you, Mr. Chairman. It's my impression. Hvala, gospod eh, predsednik. Eh, občutek imam, da polovica govori govornikov prihaja iz Grčije, druga polovica pa je znaša za brezposelnost eh, pri ženskah 8,6, 11,4, pa pri moških je. To je zanimiv podatek. Eh, vsaj, kar zadeva pravice žensk, smo tukaj v prednosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Še enkrat bi vas spomnil, da se časovni režim ni spremenil. Še vedno ima vsak na voljo samo dve minuti. Prosim, da se tega držite, gospod Fratjan. se Evropa sooča z eh, večjimi krizami, imamo tudi notranje krize, brezposelnost, inflacija, imamo probleme z priseljevanjem, varnostne probleme na jugu in vzhodu. Zato potrebujemo ustrezno solidarnost in odgovornost. Če želimo izboljšati zaupanje naših državljanov, bomo morali delovati zelo hitro. Najboljša rešitev za državljane je, da ponovno premislimo kako deluje naše ekonomije v interesu državljanov. S tem bomo lahko premosili negotovost trenutnega časa. Če si pogledamo negotovost, danes ugotavljamo, da potrebujemo več vlagen in izboljšanje pri razmerju poprašovanja in ponudbe. Evropski načrt eh, naložb EUS eh, naložbeni sklad EFSI pa omogočil razvoj zasebno javnih eh, partnerstv, pri čemer bomo uporabili proračunska sredstva, izkoristiti moramo tudi možnosti davčne politike, potrebujemo ja politike, ki bodo ustrezno usmerjene v doseganje uspehov, vključno z zasebnimi eh, vlaganji. Državljani morajo graditi svoje zaupanje v evropske institucije in v eh, države in države tukaj morajo svojo vlogo odigrati tudi države. V nacionalnih parlamentih moramo poskrbeti za ustrezno razmerje med eh, javnimi interese in eh, finančnimi interesi gospodarstva. Najlepša hvala. So, danke schön, dann hat es Hvala lepa. že večkrat spraševali, katere politike bi spodbujale ustvarjanje novih delovnih mest. Preučitev delavcev, sprememba oblik, oblik delovnih mest, eh, razvoj socialnega gospodarstva, zelene ekonomije. Vse, kar smo slišali, je v besedah eh, zelo zanimivo. Vendar, kaj danes so sedaj vedno bliže. Evropska komisija želi Kitajski dati položaj tržnega gospodarstva. V praksi to pomeni, da bo na ta način uničen kakršna koli naša zamisel za spodbujanje delovnih mest v Evropi. Podvrženi bomo izjemnemu pritisku kitajske proizvodne se ne bomo mogli upreti. To bo uničilo naše produktivno tkivo. Zakaj? Zato, ker nismo imeli doslej poguma ustvariti učinkovite in uspešne industrijske politike. Že danes smo priča socialnemu dumpingu. In kako se bomo lahko soočili s tem, kar se bo zgodilo, ko bo Kitajska postala del našega trga. To so pomembne uh, stvari. Lahko se pogovarjamo o delovnih mestih in tako naprej, vendar potem se bomo spopadli z giganti, s katerimi se ne bomo mogli kar tako bojevati. Hvala lepa, Moruš Prikljni Sloveniji naslednji. Hvala lepa za besedo, gospod eh, predsednik. predsednik, na, na vaše razmišljanje uvodoma, nikako ne sme postati zaposlovalna politika eh, na nek način, kot ste se izrazili, upfall produkt. Seveda bi si vsi želeli, a ne, da, da, da imamo ničeno stopnjo brezposelnosti. To nažalost ni mogoče niti v teoriji, morda v teoriji ja, zagotovo pa ne v praksi. Lahko pa si želimo, da bi na minimum zmanjšali najrazličnejše oblike prekarnega dela, najrazličnejše oblike začasnega, občasnega, v končni fazi tudi tistih zaposlitev za določeni čas, ki mladim ne prinašajo nobene perspektive, predvsem pa ne socialne varnosti dolgoročno. Koliko bolj bo uspešna politika na področju zaposlovanja, toliko manj energije bo potrebno vlagati in vložiti v socialno politiko in v uresničevanje eh, trojnega A, o katerem smo se pogovarjali v prejšnjem panelu. seveda se more vsaka država, posamezna država in Evropska unija kot celota odločiti, kakšna delovna mesta si želi. Jaz mislim, da mora biti skupni imenovalec predvsem to, da za enako delo se prejme strani zaposlenega enako, predvsem pa spodobno in korektno zasluženo plačilo. Mnogi govorijo o pametnih specializacijah, jaz jim prikimavam, pravilno je tako, tak, takšno razmišljanje. Povdarek mora biti prav tako na razvoju eh, regij ter v tem zvezi specializacije in komplementarnih posameznih eh, panok na, na teh področjih. Bistveno, ker me časa seveda zmanjkuje, pa se mi zdi tudi eh, zelo tesna povezanost z celotnim izobraževalnim sistemom, predvsem pa sodelovanje z univerzami, vse si verjetno vsi skupaj želimo visoko produktivna delovna mesta oziroma takšna delovna mesta, ki prinašajo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 o ustvari novih delovnih mest, eh, kar je govoril eh, tudi predsednik Evropske eh, komisije. Vsi se moramo zavedati, da je to naloga držav članic. Ampak ta stališča ne bodo pomagala reševati problem, s katerimi se soočamo. Na zadnjem svetu smo slišali komentarje glede vseživljenjskega učenja, pri čemer pa se moramo zavedati, da so to ukrepi za usposabljanje delavcev, zato da bodo bolj zaposljivi. Tukaj govorimo o zaposlovanju mladih v tistih podjetjih, ki morajo nekako uh, ustvariti ta delovna mesta za mlade. Govorimo pa vse čas o delu za določen čas, za popolno izkoriščanje, ne o zaposlitvah. Uh, za nedoločen čas. Vsi pa si želimo trajna in eh, dostojna delovna mesta. Nekaj še k pristojnemu komisarju, ki je v preteklosti veliko govoril o enakih možnostih za vse. Danes pa govori o dostojnih možnostih za vse, kajti vsi smo gotovili, da enakih možnosti za vse ne more biti. Zato smo raje izbrali dostojne možnosti. Kar zadeva konkurenčnost in vidimo, da to vodi v zniževanje plač. Na Cipru smo imeli leta 2015 15 tisoč znašli v sodnem postopku zaradi neplačevanja prispevkov, vendar so bili ti postopki vsi ustavljeni, ker ljudje preprosto niso mogli plačati eh, teh stroškov, niso imeli na voljo dovolj denarja. Trenutno si želimo več javnih investicij, želimo si kakovostna eh, delovna mesta in kar eh, še potrebujemo je, da vse to podpira socialna država. Europa, Tania González Piñas, iz Evropskega parlamenta. Muchas gracias. Hvala. Evropa je dejansko trpela veliko poslabšne kakovosti eh, pogojev življenja njenih državljanov. In to ni naravna nesreča, to ni nekaj, kar se je zgodilo, ker bi se moralo. Ne, to je posledica političnih odločitev upravljanja krize, ki je temeljila na tem, da so se poslabšale javne storitve in da so se zmanjšale socialne pravice. Torej, to je posledica političnih odločitev teh institucij. Danes smo govorili veliko o brezposobnosti mladih. To vedno bolj prizadeva Evropo. V Španiji imamo največ brezposobnosti mladih. Imamo več kot 50 odstotkov mladih brezposobnih. rešitev, vendar to ni zares mobilnost, to je izgon, to je eksil, to, to, to so migracije mladih, ki gredo. Torej, mi smo investirali v njihovo izobrazbo, sedaj pa te ljudje odhajajo. Kdo bo čez nekaj let uh, plačeval za zavarovanje, kdo bo vzdrževal socialne storitve, uh, javne storitve? brezposelnost mladih, vendar smo doslej eh, dosegli le petostotno izkoriščenost programa. Nimamo sredstev in zlasti se dogaja to, da se ustvarja nova prekerna delovna mesta. Nekateri pravijo, da mladi niso dovolj izobraženi, vendar to ni težava. Ne, moramo ustvarjati politike, ki bodo ustvarjale nova delovna mesta, da potrebujemo socialno politiko, povezave med severom in jugom. Države na jugu morajo iziti iz revščine, ne pa da so vedno bolj soočene z rezi, z vrčevalnimi politikami in tako naprej. Potrebujemo novo industrijsko politiko, potrebujemo recimo zelena delovna mesta, eh, vse to so načini, da bi spodbujali nova delovna mesta. Poleg tega pa tudi moramo zaščititi svojo industrijo, svojo proizvodnjo, ki jo prodajamo z našimi eh, prostotrgovinskimi sporazumi z odpiranjem uh, trgovinskih meja. Hvala lepa, zdaj pa iz eh, Španije Marambulo. Hvala, gospod predsednik. Prepričana sem, da je zaposlovanje najboljša socialna politika spontanske izkušnje so nas to naučile v zadnjih štirih letih. Ni socialne politike, če nimamo prave gospodarske politike. V zadnjih štirih letih se je španska vlada zauzemala za to ravnovesje. Imeli smo izjemen primankljaj in zato države prišlo do tega, da nismo mogli imeti gospodarske rasti. In makroekonomsko neravnovesje eh, smo morali preseči, to nam je omogočilo, da smo lahko zagotovili socialno državo in državo blaginje. S tem smo tudi omogočili to, da, da je recesija postala s časoma rast in s tem smo tudi lahko začeli ustvarjati nova delovna mesta. Če lahko ustvarjamo delovna mesta, potem imamo tudi, tudi boljšo uh, blagostanje. Uvedli, uvedli smo reformo trga dela in s tem dosegli krhko gospodarsko rast. vseeno dosegli novih 600 tisoč delovnih mest. Sprejeli smo pomembne ukrepe, s katerimi se želimo boriti proti brezposelnosti mladih. To je res težava, kajti sedaj imamo 50 odstotkov brezposelnih mladih. No, prej pa je bila situacija še slabša, nekaj smo imeli 55 odstotkov brezposelnih mladih. Zelo pomembno je delo držav članic, pomembna pa tudi podpora EU, eh, pomembne so recimo razne eh, ukrepi, kot so pobude za zaposlene mladih. Marinković iz Srbije. Vladimir Marinković iz Srbije kot predzadnji. thank you very much indeed. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, najlepša hvala tudi torej za vabilo nam kot neevropski državi k sodelovanju na tej razpravi, tako da lahko prisluhnemo kolegom iz Evropskega parlamenta. Smo v fazi izvajanja strukturnih reform v naši državi. Dosegli smo zelo dobre rezultate pri izboljšanju smo veliko investitorjev iz eh, Združenih držav Amerike, Evropske unije, Združenih arabskih emiratov. Še vedno pa imamo velik problem z brezposelnostjo mladih. Imamo več kot 40 odstotno brezposelnost eh, mladih v Srbiji. To velja za celotno regijo Zahodnega Balkana. Zato je naša vlada leta, leta 2016 imenovala leto podjetništva. posebno sem prisluhnil gospe Vandenburg eh, in imam eh, zanjo tudi nekaj vprašanj. Naprimer, kakšne fiskalne in davčne spodbude imate na nizozemskem za eh, razvoj zagonskih podjetij in na kak način lahko najbolje financiramo zagonska podjetja. Hvala lepa že vnaprej za odgovor in za razpravo.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 tega rejniškega kapitalizma investicij, kar potaplja trg dela. Nestabilnost, eh, pomanjkanje te stabilnosti vpliva še posebej na mlade. Brezposobnost mladi je na najvišji ravni vse zgodovine Evropske unije. In v južnem delu Evropske unije zaciljala rekordne številke. Če poštevam gospodarske kriterije v evropskem semestru, zakaj eh, ne upoštevamo tudi kriterija brezposobnosti, še posebej brezposobnosti mladih? Mislim, da se vsi strinjamo, da mora biti prednostna naloga vseh držav Evropske unije ustvarjanje delovnih mest seveda pa vsi nestrpno pričakujemo rezultate Junkerjevega načrta, na kar pa ne moramo čakati, delovati moramo. Od 315 milijard v tem Junkerjevem načrtu bo šlo veliko v zasebni sektor, ampak Junker, ko je bil šle, kandidat za predsednika komisije, je razmišljal drugače. Mislim je na to, koliko denarja bo Evropska unija odobrila od 3,3 milijard, ki so bile na voljo, 2,7 milijard eh, je na voljo znotraj obzorja 2020. To skratka ni nek svež denar, ampak je denar, ki je bil prenešen iz eh, drugih virov. Kar si želimo je ustvarjanje novih delovnih mest. In zato potrebujemo brez podporo evropskih finančnih eh, virov za ustvarjanje stabilnih in dostojnih delovnih mest, kar bo ključnega pomena za neko globalno, za celovito strategijo na področju zaposlovanja. Seveda moramo ostati tudi seveda moramo zagotoviti vse trezne kolektivne pogodbe in poskrbiti za to, da bodo ljudje dobivali poštene pokojnine. Hvala lepa. In zdaj imamo še čas, zato da damo besedo Brigiti Vandenburg in Jaroslavo Sabadilo. Vsak ima pet minut na voljo. Vrstni red pa se, za vrstni red pa se sama dogovorite. Zavadil bo prvi. Hvala lepa. Ta razprava je bila zelo zanimiva. Osredotočal se predvsem na to, oziroma na problematiko ustvarjanja delovnih mest, kar je seveda zelo pomembno. Seveda želimo. sektor socialnih storitev povečuje. Tam je precej delovnih mest, ampak težko, da jih bo sto tisoče. Na Češkem smo imeli nekaj, čemer smo govorili, eh, svet za razvoj človeških virov. Ti sveti eh, so delovali na regionalni ravni in poskušali predvideti potrebe za naslednjih pet let. so uvajali programe preusposabljanja. To se pravi, da smo eh, ljudi naučili novih prednosti, pridobivanja novih eh, eh, kvalifikacij. Tudi poli kvalifikacij so imeli ti ljudje težave najti delovno mesto. Zato bi morali uporabiti inteligenten način predvidevanja potem. še nekaj. Nezakonito zaposlovanje, delo na črno. To je težava, s katero se v naših državah že dolgo srečujemo. Delovni inšpektori imajo veliko dela, na voljo smo jim dali več eh, ljudi, zato da bi se borili proti delu na črno. Seveda pa obisk ni tako velik pri nas, kot naprimer eh, v Španiji, ker zadeva brezposelnost. Imamo pa tudi druge možnosti, naprimer eh, vlaganje v infrastrukturo. Trenutno imamo kar dobro razvite, razvite vlaganja v infrastrukturo, ki omogočajo tudi eh, dobre možnosti za zaposlovanje in omogočajo ohranjanje nižjih eh, stopenj brezposelnosti. Eh, seveda ne moremo posod uporabiti tega instrumenta ja. infrastrukturnih eh, investicij, ampak vsekakor bi morali tja vlagati evropski denar in tudi državni denar. Na vsak način ne moramo zmanjšati brezposelnost, če nam to ne bo uspelo v nekaj letih potem eh, se bo nezaupanje eh, delavcev v vlade še povečalo, tudi nezaupanje v celoten sistem. In seveda je to velik potencijal za politični ekstremizem. Zelo težko bo najti prave rešitve, potrebujemo. Težko pa bi si predstavljal, da bi imeli tako visoko brezposobnost kot v nekaterih drugih državah. Gospod Vandenburg, hvala lepa. Hvala lepa tudi za to, da lahko spregovorim v nizozemščini. Nizozemska. Ni država, ki bi bila znana. visoko stopnjo socialnih eh, dajatev. Seveda je to povezano z ostrejšim eh, gospodarskim položajem. Nizozemska je primer za to, da lahko vzdržujemo dober socialni sistem, ki pa ga je treba počas prilagajati. V zadnjih letih smo imeli na nizozemskem koalicije. sestanku dela. Torej, liberalni konzervativci so bili v koaliciji z socialnimi demokrati, kar za našo državo ni ravno običajno, pa vendar nam je uspelo najti dobre rešitve za eh, trg dela in tudi za nekatera druga področja. Kar pomeni, da so poslanci v nacionalnem parlamentu aktivni in da delajo, ne čakajo na Evropo. Pri nas imamo šest odstotno brezposelnosti, imamo težavo z brezposelnostjo mladih in tudi z brezposelnostjo starejših nad 50 let. S tistimi, ki izgubijo delo. Ljudje lahko v lastenih podjetjih delajo zelo dolgo, ampak ko enkrat izgubijo delo, jih je težko spet integrirati. Imamo tudi veliko samostojnih, kar je seveda tudi no, dobro za zaposlovanje. Borimo se proti nezakonitim oblikam zaposlovanja. In naš parlament vedno zahteva dolgotrajno vse življenjska varna prožni, fleksibilni ljudje, mora biti pripravljeni se seliti iz enega delovnega mesta eh, na drugo, sprijemati morajo spremembe. In tukaj tudi na nizozemskem še nismo na zeleni veji. Danes se sprašujemo, zakaj to potrebujemo. Že danes vemo, da po desetih letih 50 odstotkov delovnih mest, ki jih imamo danes, odpadlo. Ne bo jih eh, več. 50 odstotkov naše aktivne populacije bo delala v sektorjih, ki jih je danes še sploh ne poznamo. Ne moremo torej pričakovati, da bomo v prihodnosti eh, lahko dobili službo, ki jo bomo hranili do konca aktivnega življenja. Tudi niso vlade tiste, ki osvajajo delovna mesta, ampak podjetja. Države nimajo na podjetja skrbijo za stanje delovnih eh, mest skupaj z državo. Tukaj lahko pomembno vlogo odigrajo projekti, kot so pametna mesta in drugi. Potem pa sem dobila vprašanje konega iz Srbije. Vprašal me, kako najbolje financirati zagonska podjetja. Ugotovili smo, da mala podjetja, sprav sagonska podjetja, težko pridejo do eh, finančnih sredstev. Na gospodarskem ministrstvu eh, smo uvedli nek instrument eh, oziroma predpis, ki omogoča financiranje inovativnih projektov. In tam dajemo državne garancije, s tem se zniža tveganje podjetja. Zagonska podjetja eh, so skupaj s strokovnjaki in uh, vladnimi predstavniki iskala druge možnosti, crowdfunding, torej množično investiranje, uh, financiranje strani drugih podjetij. In slišati je tudi, da čez deset, deset let ne bodo banke najpomembnejši financeri. Treba je torej gledati v prihodnost in ne v preteklost. Uh, Evropska unija se mora soočiti z izzivi in z Evropskim parlamentom. Poslanci sploh nisem eh, enakega mnenja, eh, ko pravijo, da se ne soočamo s temi izzivi. V Evropi imamo odlični trg dela, imamo veliko odlično sposobljenih eh, ljudi. In večkrat nam je že uspelo dokazati, kaj zmoremo. Vsaka država to počne na svoj način. Mislim, da smo v vsekakor sposobni se soočati za izzivi. Kitajska je velika konkurenca, drži, ampak eh, hkrati na nizozemskem ugotavljamo, da se mnogo delovna mesta vračajo k nam zaradi tega, ker smo pametnejši od eh, Kitajcev. In tukaj je treba seveda poskrbeti tudi za to, da ostanejo univerze na visokem eh, nivoju, da sledijo svetovnemu razvoju in da lahko vzpostavljajo ljudi, izpolnili potrebe gospodarstva. Na ta način lahko ustvarimo mrežo, v kateri bomo imeli močno gospodarstvo povezano z močnim visokošolskim sektorjem in to je lahko zelo dobra dinamika, ki nam bo omogočala večjo konkurenčnost kot sicer. Seveda pa morajo biti za to dobro usposobljeni tudi delojemalci, kajti drugače bo šlo samo eh, za usposobljene, dobro kvalificirane eh, delavce, ki so tudi fleksibilni, eh, prožni. Na tem delamo, nimamo nekega univerzalnega recepta, ampak pripričana sem, da nam bo to uspelo tudi v prihodnosti. Saj imamo skupen cilj, za katerega se borimo. Hvala lepa. Tri pripombe za konec. Mislim, da se strinjamo in to je pokazala tudi razprava, da potrebujemo več investicij tako v javno, osebnih, tako v infrastrukturo, kot tudi kvalifikacijo in usposabljanje v učinkovitost uporabe virov, energetiko in tako naprej, tudi v zagonska podjetja. Drugo pa je, kako to financirati. In tukaj je Junkreva ideja, no, kar dobra, vse ni slaba, pravi, da naredimo Evropski strateški investicijski načrt. Ampak vprašanje je, kako to financirati. Popolno sem pripričan, da tega ne moremo narediti z prefinanciranjem eh, znotraj evropskega proračuna. To je mogoče samo, če pride v sistem svež denar in se nacionalne države in tudi zasebni investitorji vključijo v ta sistem. Mm, mnogi pomembni gospodarski analitiki pravijo tudi o prispevkih, ki jih je lahko plačujejo najbolj razviti, če se nam bo to zdelo primeren instrument. Junkerjev načrt je trenutno eh, zelo slabo financiran, nima dovolj eh, sredstev, ne nacionalni, ne na evropski ravni. Zato moramo razmisliti, kako solidarno doseči ta cilj večjega, hitrejšega razvoja in ostvarjanja. evropski, da moramo na evropski ravni premisliti, eh, kako sredstva iz Evropskega socialnega sklada eh, hitreje in lažje ponudimo državam, ki so v težavah brez birokratskih eh, ovir, tako da se čim prerešajo iz težke situacije. In še eno pripombo bi podal k temu, me je nekako povabila tudi pri tem, da če čez 10 let, oziroma 30-40 let, gospa Brigitte pravi 10 let, 50 odstotkov delovnih mest, ki jih poznamo danes, sploh ne bo več. No, kot da bi gledali v eh, kristalno kroglo. Ampak eh, raziskovalci se morajo zavedati, da smo v četrti industrijski revoluciji za digitalizacijo in s tem so povezane velike spremembe. S tem bomo dosegli v desetih letih spolko produktivnosti 30-40% in to je dvakrat več, kot je zvišanje produktivnosti v zadnjih 50 letih v Nemčiji. In to pomeni, da bomo v čisto drugih kategorijah glede barnih delovnih mest in moramo prevzeti našo odgovornost in potem ne moremo govoriti o ciljih eh, za, eh, pri zaposlovanju za leto 2020 ali 2050 ali 2030. In ti praviš, da prihajajo nove zaposlitve, nova delovna mesta, ki bodo zapolnila to luknjo. Tega upanja pa ne delim s teboj. Mislim, da to ni nekaj samoumevnega. Treba je proces ustrezno politično in gospodarsko ravnavati. Mislim, da je to naša naloga na evropski ravni in tudi na nacionalni ravni. Ne moremo kar reči, da bo vse v redu, ampak se je treba bolj osredotočiti na to, kaj se bo dogajalo s produktivnostjo v naslednjih letih. Je, vseh zahvala lepa Brigitte Vandenburg in tudi Jaroslavo Zavadilu za izjave. Vsem se zahvaljujem za vašo deležbo, za vaše prispevke. In s tem zaključujem današnjo zasedanje. Danes večer se vidimo ponovno pri večerji in potem tudi pri nadaljnih razpravah v Evropskem parlamentu jutri. Hvala.